Začnimo. Uh, Prosim, zasedite svoja mesta. Poskrbite, da so vaše kartice ustrezno ustavljene v naprave, ne bomo preverjali. Zaupali bomo a, uh, sposobnostim naših tehnikov. Najprej bomo glasovali o proračunskem nadzoru finančne pomoči Evropske unije v Afganistanu. Gospod Pino Arla, ki je poročevalec, ne se oprošča predsedujoči Jatemaki. Gospa Jatemaki je poročevalka oziroma pripravljalka mnenja. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, mislim, da bomo morali preveriti. Torej, predlog spremembe sedem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? V redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 za predlog spremembe 9 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 12 z ustnim predlogom spremembe številka 1 za. V redu, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 13 proti, zavrnjeno. Številka 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 5, 17 za proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 21. 20 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Lahko preverimo, če želite, ampak mislim, da je zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno proti, vzdržanje je zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo elektronsko o celotnem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. V redu. 32 za, 4 mm, glasovi proti, ne, 4 vzdržani in nobenega glasu proti. Hvala lepa, gospod Jatemaki. Zdaj pa prehajamo v Gruziji. priporočilo svetu Komisije na Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo. To je mm, poročevalec je gospod Lisek. Predlog spremembe 13 za proti vzdržani sprejeta. V redu bomo preverili, glasujemo za številko 13. Konec glasovanja. sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo k predlogu 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 22. 23 za, proti, bomo morali preveriti. Torej, glasujemo o predlogu spremembe 23, glasujemo zdaj, konec glasovanja. Zavrnjeno z večino enega glasu, za razliko enega glasu, vaši načrti niso bili uspešni. Prehajamo k naslednjemu, nek, naslednjemu predlogu spremembe 24-25 za, proti, vzdržani, sprejeto 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto 28 za, proti proti. Vzdržanje zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o predlogu 29 za, eh, glasujemo, prosite. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za proti. Vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe številka 2 za. 30, pravi nekdo. Vračamo se k predlogu 30, bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Z isto večino tako kot se mi je zdelo že prej. Kompromisni predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 32 glasujemo. Konec glasovanja. je zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, vzdržani, sprejeto. Ne? Se popravlja predsedujoči proti, vzdržani bomo morali preveriti. 38. Glasujemo o predlogu 38. Konec glasovanja. Je bilo sprejeto z, z razliko štirih glasov. Bomo še enkrat preverili. Ne, 39 za, <clears throat> proti, vzdržanje sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo še enkrat preverili. Mm, glasujemo o predlogu 40. Konec glasovanja. Je sprejeto. 41 za proti vzdržani. Bomo še enkrat preverili. 41 glasujemo o predlogu 41. Prosim, oddajte svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto razlika dveh eh, glasov. Zato zdaj glasujemo o predlogu 42 za. Proti. Bomo preverili, bomo preverili. Glasujemo 42, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, ker imamo enako število glasov za in proti. Prihodnič bomo imeli kravato raje, ampak 43 za, proti. Mislim, da je sprejeto. Bomo preverili v redu. 43. Mislim, da bomo glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 44. Za, proti, zdržani, sprejeto. 45 za. proti, vzdržani. Sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo o predlogu 45. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne. Vi ste za. Gospod Svoboda glasuje za, torej sprejeto. Kompromisni predlog sprejeme štiri za, proti, vzdržani sprejeta. 47 za, proti, zdržani, zavrnjena. Bomo preverili v redu. 47. Glasujemo o predlogu 47. Konec glasovanja. Torej, sprejeto. 48 za proti. Ozdržanje sprejeto. 49 za, proti, ozdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 5 za, proti, ozdržani sprejeto. 52 za, proti, ozdržani sprejeto. 53 za, proti proti, vzdržani. Jaz mislim, da moramo preveriti. Glasujemo o predlogu 53. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog smo imeli 6 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Torej, glasujemo zdaj o predlogu spremembe 58. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 za, proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava A, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog sprem bomo preverili. V redu, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zavrnjeno. Bomo preverili v redu. Glasujemo. Glasujemo o številki 2. Številki 2. Konec glasovanja. Je sprejeto tudi z vašim glasom, seveda. Kompromisni predlog spremembe 1 za, proti. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti, vzdržani zavrnjeno. 7 in 8 skupaj v sklopu sta identična za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za proti proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržanje sprejeto. 12 za, proti, vzdržanje. Mislim, da je zavrnjeno, bom preverili vse eno. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. Hannes glasuje proti, gospod Svoboda, 20 proti 19 sprejeto. Naj prehajamo k mnenju odbora INTA. Od številke 1 do 7 v enem eh, paketu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. torej 8 eh, odpade, je brezpredmetno, zdaj glasujemo. Ne. Nekdo protestira. 8. To, da samo če kompromisni predlog spremembe 5 ni sprejet, potem zato potem. Ampak mislim, da 5 je bil sprejet, zato smo to preskočili, kot ponavadi. Zdaj pa elektronsko glasujemo o poročilu. Imamo še vedno dva poslanca, ki nista glasovala, svoboda in še nekdo. V redu, konec glasovanja. V redu, sprejeta, čestitamo gospodu Liseku.

o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji. Prosim vas, da kdo želi zapustiti dvorano, naj to stori nemudoma, ostali pa prosim naj ostanejo, ampak naj bodo tiho. In potem bomo razpravljali tudi o pristopni pogodbe <clears throat> Republike Hrvaške prosim vas, dajte upoštevati, da za Hrvaško in za Unijo je to pomemben trenutek in eh, torej to moramo tudi obravnavati ustrezno. Bomo razpravljali o točkah 7 in 8 hkrati, glede na osnutek priporočila in eh, tudi eh, samo inicijativno poročilo eh, gospoda Svobode sta tesno povezana. Hrvaška je zaključila pogajanja za pristop k Evropski uniji 13. junija. Svet je zaprosil parlament naj izrazi naj svojo privolitev. Podpis naj bi potekal 17. decembra v Varšavi. Na to pa bo, se bo začel postopek ratifikacije v državah članicah in na Hrvaškem eh, z namenom, da bi 28. članico sprejeli 1. julija 2013 v naši sredi. Dobro, to je časovnica, zdaj pa bi prosil gospoda Svobodo, poročevalca, da a, spregovori. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Predsedujoči, kot ste dejali, gre za točki 7 in 8. Točka 8 je tisti najpomembnejši, ampak vendarle dokaj enostaven. Moje priporočilo je ja, e, torej da, prisopni pogodbi med Hrvaško in EU. Kot veste, smo imeli dolga pogajanja s Hrvaško. Ta pogajanja smo potem pospremili tudi z odločitvami v plenumu, prav tako smo vedno spostavili, ki so potrebne še reforme in eh, naš parlament je imel vedno stališče, ki je Hrvaško spremljalo kritično, vendar pa je vedno Hrvaško tudi pozitivno spodbujalo k reformnim ukrepom. Mi kot parlament smo najprej predvideli pristop leta 2009, potem je prišlo do tega, da so bile leta 2011 stvari že toliko zrele, da pristop eh, lahko zabeležimo še v tem mandatu, torej za sredino leta 2013. Zato želimo še letos sprejeti eh, to odločitev o soglasju k pristopni pogodbi in kot je dejal kolega Pasko, bo to potem omogočilo podpis pogodbe 19. v Varšavi. Mislim, da so pogajanja pokazala, da so bistvena vprašanja, glede katerih je naš parlament eh, izpostavil določene eh, točke, prišle do točke, da lahko eh, pogodbo podpišemo. Pomembno je, da to predstavlja pomemben korak za celotno regijo, čeprav vemo, da eh, naslednji pristop iz regije ne bo mm, na vrsti še kar nekaj let, ker države pač še niso pripravljene. Bomo pa videli, kaj bo svet odločil proti koncu letošnjega leta, ampak vemo, da če bodo pogajanja trajala vsaj tako dolgo kot s Hrvaško, potem to pomeni, da v naslednjih nekaj letih ne gre pričakovati pristopov iz te regije. Vendar pa to obenem tudi pomeni in zato je ta odločitev tudi tako pomembna, da to ni konec procesa, temveč da dajemo zeleno luč za integracijo te regije. Ampak tudi to nas uči primer Hrvaške. Vsaka država mora seveda najprej izpolniti ustrezne, mm, ustrezne prečakovanja. Tako da moje mnenje je, da lahko tej pogodbi, temu pristopu samo pritrdimo in eh, parlament, mislim, da je premislek o tem že opravil. V resoluciji, ki bo pospremila to naše soglase, je potrebno postaviti tista vprašanja, ki jih mora Hrvaška še rešiti na tej svoji poti. Pri procesu ratifikacije moram reči, da ne vidim težav, vendar lepa mora Hrvaška določene reformne ukrepe na področju pravosodja, na področju eh, gospodarske in socialne politike, politike še opraviti. Prav tako z vidika državljanskih pravic, vključno z pravicami eh, manjšin, ne le v smislu srpske manjšine, ampak tudi v smislu drugih eh, manjšin, z vidika spolne usmerjenosti, skratka pri vseh teh zadevah, kjer gre za odnos med večino in manjšino, eh, vemo, da so bili določeni dogodki, ki jih ne gre videti pozitivno, temveč smo jih kritizirali in zato eh, mora Hrvaška tu potegniti še ustrezne zaključke. Torej, nekateri odbori so vložili še eh, amantmaje in s to resolucijo naj bi pokazali, da da, pristop naj se zgodi, želimo hitre proces ratifikacije, vendar zavedajte se odgovornosti na Hrvaškem, da je sodelovanje z mednarodnim eh, sodiščem, eh, vračanje beguncov, eh, notranji trg, okoljska politika, eh, potem so tu še eh, vprašanja eh, različnih elektrarn na Dravi in tako naprej. Skratka, glede tega, da ima Hrvaška še kar nekaj nalog, ki jih mora upraviti. Tudi mi v državah članicah imamo težave na teh področjih, ampak Hrvaška je v pristopnem procesu in zato mora te zadeve še rešiti. V tem smislu, predsedujoči, torej dajem na razpravo to svoje poročilo. Mislim pa, da bomo lahko z delom zaključili tako hitro, da bomo 20 novembra v Strasburu, potem v odboru to poročilo sprejeli in potem decembra v Bruslju tudi sprejeli sklep, se pravi soglasje parlamenta in to mislim, da bo pomemben zaključen, zaključek dolgoletnega eh, procesa, ki je potekal v vzajemno prijateljskem vzdušju. Predstavniki vlad iz eh, različnih strank so vedno spoštovali mnenje tega parlamenta, kajti kritike smo vedno oblikovali na konstruktiven eh, način, na naklonjen način, tako da mislim, da je to pozitiven primer odnosa med Evropskim parlamentom in kandidatko za vstop. Hvala lepa. Mislim, da veste, da je to zelo dober znak, ne le za nas, ampak eh, tudi za države v regiji in pa nasplošno, kajti na ta način smo pokazali, da stvari lahko tečejo naprej in da procesa širitve nismo prekinili. In pri Hrvaški čakamo dalje na Hrvaško, da vstopi, ampak eh, tudi na kolege, mm, ki bodo čim prej postali tudi poslanci v tem parlamentu. Zdaj pa besedo predajam gospodu Posletu, ki je poročevalec v Senci. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad izpostavil vprašanje, kdaj natančno naj bi glasovali v Strasboru, kaj ti prvotno eh, naj bi to bilo ponedeljek 14. kolega Svoboda je govoril o 20. to je bila sobota oziroma nedelja. Sam se borim za petek v Strasboru, tudi v soboto bi lahko zasedali v Strasbourg, ampak nedelja je morda vendarle nekoliko pretirana. E, čeprav gre za 99. oziroma bišto za 99. rojstni dan Ota von Habsburga, ki se je zelo zauzemal za uh, pristop Hrvaške, tako da simbolika bi tu vsekakor bila, čeprav pa mislim, da tu ne gre za 20. ampak verjetno za četrtek 17. Ja, v, v tvojem interesu bomo to predstavili na četrtek. Dobro, no ampak čisto resno zdaj. Kot uh, verjetno tisti poročevalec v senci, ki ima najdaljši staž, bi se zahvalil kolegu Svobodi za dolgoletno, res dolgoletno dobro sodelovanje, kar zadeva pristop Hrvaške. Mislim, da je to vsekakor zgodovinski. Eh, dogodek. Ne smemo zlorabljati atributa zgodovinski, ampak eh, pred 20 leti sem bil na Hrvaškem, takrat je potekala zelo brutalna vojna. 100 tisoč ljudi je jeseni leta 1991 eh, moralo zapustiti svoje domove. Vukovar je bil uničen, to je bila bilo cvetoče srednjeevropsko mesto in eh, nekdo, ki je to videl od blizu, 10 tisoč mrtvih, več kot 100 tisoč pregnanih in 20 let kasneje, pa imamo to srečo, da sodelujemo pri zaključku pristopnih pogajanj, potem mislim, da vsekakor lahko uporabimo to besedo zgodovinski in zelo me veseli, da nam je uspelo pristop Hrvaške po 20 letih eh, uresničiti. Uh, Rad bi tudi povedal, da me zelo veseli, da je temu odboru uspelo in da je tudi plenomo uh, eh, uspelo in kolega uh, Svoboda je sam o tem govoril, ko je govoril o letu 2009. Namreč pomembno je bilo, da smo uspeli določiti datume, kajti imeli smo ljudi, ki so bili proti temu, ampak to je pomembno. Če Evropski parlament ne določi nekih rokov, za katere vemo, da so, seveda so kriteriji pred datumi, pred roki in zato se ti roki lahko predstavljajo, ampak če na ta način eh, ne izvajamo pritiska, potem se vse skupaj predstavi na eh, sveti nikoli. Tako da mislim, da je vsekakor tudi predsedstvo sveta imelo velike zasluge za to, da je. Eh, ta proces pripeljal do konca. V prvi vrsti pa je Evropski parlament tisti, ki je uspel ta proces pripeljati do uspešnega konca kljub številnim preprekam. In tu bi rad izpostavil, da niti ena kandidatka za članstvo ni bila izpostavljena tolikšnim upravičenim in neupravičenim pogojem za pristop kot Hrvaška. Evropska unija se je deloma obnašala kot eh, mati, ki je vzgojila sedem uh, otrok pri osmem na otroku, pa potem skuša eh, popraviti vse tisto, kar je storila napak pri prejšnjih sedmih. Tako da, kolega Svoboda, upam, da te kolega Brok ne moti preveč, da me sploh lahko poslušaš. Sam sem namreč mnenja, da glede na to, kar smo se tudi pogovarjali, da moramo paziti na to, da spremljajoča resolucija o samem zakonodajnem besedilu, eh, s katerim se seveda strinjamo, tu želimo povedati, da se s tem strinjamo, ampak kar zadeva to spremljevalno resolucijo, pa mislim, da je pomembno, da izpostavimo tiste najbolj kritične točke. Mislim pa, da bi morali vendarle opustiti zamisel o tem, da bi vključevali preveč tistega, kar različne skupine v parlamentu menijo, da bi bilo zaželjeno vključiti v to resolucijo. Ne le zato, ker bi bila potem predolga, kajti zdaj je zelo dobro oblikovana jedrnata, ampak tudi zato, ker moram reči, da bo naš, naša resolucija sprejeta dva dni pred volitvami na Hrvaškem in ne smemo posegati v hrvaško notranjo politiko. Naša resolucija bo prav tako uh, sprejeta nekaj tednov pred zelo težkim referendumom na Hrvaškem in uh, eh, euroskeptikom na Hrvaškem ne smemo um, dajati še dodatne moči z nekim paternalističnim pristopom, tako da mislim, da se moramo čim manj lotevati notranje politike v tej resoluciji. In uh, Sam osebno sem pripravil celo vrsto amandmajev za našo skupino, katerih namen je to besedilo nekoliko skrčiti na mesto, da bi ga še dodatno napihnili. Tako da vsi moji amandmaji so predlogi za skrajšanje besedila, ne pa za daljšanje tega besedila. Ampak, eh, ko bomo govorili o tej resoluciji v drugem branju, bomo o tem še razpravljali, bi pa vsekakor to svetoval tudi drugim skupinam. Kolega Svoboda bi prosil še tole. Nisem sam podal to vrstnega madmaja, ki mislim, da to najbolje lahko stori sam poročevalec. Namreč v točki 16 na koncu je zapisano, da podpiramo podpis pristopne pogodbe in se veseli sprejema premetanih opazovalcev Hrvaške predtem pa pozdravljamo zaključek pristopnih pogajanj v točki 1. Potem se pa takoj lotimo različnih problemov, ki jih je še potrebno izpostaviti. In eh, tu je treba povedati, da so pogajanja zaključena, tako da od Hrvaške ne moremo več zahtevati eh, nečistar drugega, kar zahtevamo pač od eh, drugih članic. Tako da bi moj predlog v bistvu bil, da točko 16 in točko 1 na nek način eh, združimo in okrepimo, da tu izpostavimo svoj da pristopni pogodbi in da potem zatem izpostavimo še različna odprta vprašanja, eh, upoštevajoč seveda tudi amandmaje, ki so še pred nami, čeprav naj še enkrat povem, naši amandmaji, eh, kar nekaj jih je sicer, ampak. Eh, v bistvu gre za amandmaje, katerih namen je, da to besedilo postane še bolje drnato. Toliko torej v tej prvi izmenjavi mnenj in še enkrat hvala vsem političnim skupinam za zelo dobro sodelovanje. Hvala lepa. Gospod Vajgl. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz se pridružujem vsem dobrim željam in izrazom zadovoljstva na današnji dan. E, mislim, da smo si vsi edini o tem, da je Hrvaška zasluženo prišla do konca zelo dolgega procesa pogajanj, da smo si tudi edini o tem, da je v tem procesu Hrvaška dobro izkoristila priložnosti, ki so ji bile dane, to poudarja tudi naš raporter v svojem eh, poročilu eh, spremljajočem. Eh, mislim pa, da moramo tudi to razpravo danes zaključiti v okviru normalnih standardov tega parlamenta. Ta parlament se odlikuje tudi po tem, da ima nekaj izrazitih prijateljev Hrvaške in ostale ki smo vsi prijatelji te države in se veselimo tega da bo hrvaška nova članica evropske unije strinjam se s tem da moramo vse proceduralne postopke narediti čim bolj transparentne in, in, in kratke da danes gotovo ni čas da bi odpirali nekatere stvari ki so bile z pogajanji zaključene kot zmeraj ob takšnih priložnostih pa ne škodi da se poudari določene stvari kjer mora nova članica seveda še delati na tem da uskladi svojo prakso s standardi in prakso v evropski uniji in to so ravno te, te stvari na katere je eh, poročevalec opozoril na prijateljski in odprt način in ki se jim mi v naši skupini pridružujemo. E, mislim da je treba ob tej priložnosti tudi poudariti da je hrvaška pravzaprav drago plačala svojo pot v evropske integracije in v evropsko unijo in da je prav da je prišla uspešno do konca te poti. <clears throat> gospod Brok. Sir Elmar. Sir Elmar, beseda je vaša. <laughs> he, he speaking, you know, ja, verjetno se je pogovarjal s prijatelji na Hrvaškem. Ne, ne. Nek nemški poslanec je bil na telefonu. Pripravljate ratifikacijo, ne? Ja, partijski kolega, ne prijatelj. No, eno kratko pripomo bi imel namreč eh, poročilo kolega Svobode, svega podpiram v teh negotovih časih, mislim, da je to zelo pomemben signal, da tu rečemo da, prav tako mislim, da je pomembno, da se izpostavi, da določena področja zahtevajo še dodatna eh, ukrepe, kar je v javno pravo, pravno državo, tudi na področju korupcije še niso stvari čisto rešene. Ampak mislim, da glede na ugotovitve umestnega poročila 11. marca, mislim, da so še določeni pogoji bili izpolnjeni in eh, na podlagi dosedanjih izkušenj tudi z drugimi državami se je izkazalo, da je to potrebno. Mislim, da so te stvari šle v pravo smer. Mislim, da smo v vseh poročilih o napredku komisije za druge balkanske države eh, videli, da imajo druge države še kar nekaj težav, da bodo potrebovali še kar nekaj časa, predno mm, bodo lahko računali na članstvo. Eh, to je kar zdaj datume, ki so bile leta 2001 eh, izpostavljeni v Solunu. Mislim, da je to pomembno. Pomembno je, da Hrvaška tudi predstavlja nek eh, simbol za regijo, da predstavlja nek element stabilnosti v, v regiji in da to mislim, da vse kakor velja potrditi predlog poročevalca. Hvala lepa. V imenu komisije pa besedo dajem gospodu Langeju. Hvala lepa, predsednik. Dame in gospodje poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Kot veste, je komisija svoje stališče o pristopu Hrvaške objavila 12. Eh, oktobra in komisar Füle je bil tu v parlamentu 12. oktobra in to predstavil v okviru širitvenega svežnja. Kot rečeno, je Hrvaška prva država, ki vstopa po novem postopku in vsekakor je morala izpolniti številne pogoje, nekateri pravijo, da je zaradi tega to trajalo dlje, ampak to je pripomoglo tudi k temu, da smo Hrvaško resnično lahko vodili na tej pristopni poti in komisija je v zadnjem poročilu napredku uh, ugotovila veliko pozitivnega in ugotovila, da je Hrvaška na pravi poti in pripravljena na članstvo. To poročilo o napredku bo mimo grede zadnje. Uh, In uh, eh, tu bomo zdaj stanje spremljali naprej z spremljevalnimi poročili. Eh, s tem v zvezi bi rad povedal mm, naslednje. V pristopni pogodbi ima komisija kar močan mandat za spremljanje nadaljnih priprav Hrvaške na eh, pristop, da to torej spremlja. Kot rečeno, novih poročil napredku ne bo, temveč bo jeseni prihodnje leto to poročilo o napredku nadomestilo eh, celovito poročilo o spremljanju razmer. Tu bomo šli bolj v podrobnosti glede obveznosti, ki jih je Hrvaška sprejela glede eh, napredka, ki ga je dosegla v tem kontekstu. Seveda pa imamo posebne preglednice, ki jih eh, vsake pol leta eh, pripravljamo, eh, tudi na podlagi informacij, ki jih posreduje Hrvaška. Prav tako bomo tu upoštevali druge informacije, tudi informacije nevladnih organizacij, da na ta način zagotovimo pošteno objektivno hrvaškega napredka. Naslednje preglednice bomo svetu predstavili v razpravo prihodnji mesec. Prav tako bomo nadaljevali z dialogom, ki ga vodimo s Hrvaško v okviru pridružitveno stabilizacijskega sporazuma. Prav tako načrtujemo zasedanje pridružitveno stabilizacijskega sveta decembra letos. Poleg poročila, ki sem ga omenil in poleg preglednic, bomo pripravljali tudi polletna poročila o tistih poglavjih, ki so najbolj kritična. To je seveda poglavje 23, pravosodje in temeljne pravice in pa tudi poglavje konkurenčnost, kjer bomo še posebej pozorni in pa poglavje 24, pravica, svoboda in varnost. Pristopna pogodba predvideva tudi možnost, da svet sprejme ustrezne ukrepe na predlog komisije, če se izkaže, da Hrvaška ne izpolnjuje eh, vseh zavez, ki jih je sprejela z pristopno pogodbo. Prav tako bomo imeli možnost tako imenovanih eh, dopisov za zgodnje opozarjanje Hrvaške, če se bo izkazalo, da so področja na katerih je napredek prepočasen. Naj zaključim s tem, da povem, da komisija ta celoten mehanizem spremljanja razume kot možnost, da skupaj z eh, Hrvaško na ta način pripravljamo najprimernejšo smer za priprave na pristop. Naš skupni cilj je vsekakor ta, da Hrvaška ob pristopu predstavlja v polni meri pripravljeno državo, ki lahko prevzame vse obveznosti članstva. Hvala. Hvala lepa, gospod Svoboda. Hvala lepa. Čisto na kratko, tudi jaz bi se rad seveda zahvalil komisiji in pa svetu eh, in različnim predsedstvom sveta, ki so tu seveda tudi prispevali k sodelovanju z Evropskim parlamentom. Mislim, da je naše medinstitucionalno sodelovanje potekalo zelo dobro. To sodelovanje, ki je potekalo v zaupnem ozračju, je konec koncev privedlo tudi do te pozitivne odločitve, ki je zdaj pred nami. Bi pa izpostavil dvoje. Najprej, kar je predlagal kolega Posled, vsekakor sprejemam njegov predlog o združitvi odstavkov 1 in 16, da torej začnemo z izredno pozitivno izjavo, potem pa gremo naprej z pripombami o dodatnih reformah. In da torej tudi v tem poročilu jasno povemo, da to pozdravljamo, da to podpiramo in da so naši kolegi dobrodošli, ki se bodo nam najprej pridružili kot opozovalci potem pa bomo nadaljevali s posameznimi drugimi točkami in tu bomo seveda upoštevali še ostale amandmaje in pa tudi predloge o nadaljem mm, krčenju tega besedila, kot je dejal kolega posled. Seveda se bomo poročevalci v senci usedli skupaj in eh, skušali poiskati ustrezne kompromisne rešitve, da potem lahko kar se da enotno to besedilo potrdimo. Potem bi kolege prosil tudi, da Eh, kolikor se le da številčno podprejo to poročilo, ker to bo pomemben signal. Kar zadeva ta spremljevalna poročila, to bi rad delil z odborom, namreč sporočevalci v senci smo si enotni, da seveda ta poročila in polletna poročila želimo videti, vendar pa se ne bo odbor s tem izredno ukvarjal razen v primeru, da pride do nekih eh, res hudih težav pri nadaljevanju reformnih procesov. V naše delovni skupini za jugovzhodno Evropo v odboru bomo to obravnavali, vendar pa mislim, da nima smisla, da mi še naprej izvajamo nek monitoring, to je konec koncev naloga komisije, da v primeru, da pride do nekih eh, hudih težav postavi. Še enkrat pa hvala vsem poročevalcem v senci, kolegicam in kolegom in eh, upam, da bomo lahko s širokim soglasjem potrdili samo pogodbo in pa tudi poročilo. In eh, opravičujem se kolegu posle, da sem ga hotel v nedeljo vleči v Strasbor, čeprav vem, da je zelo rad v Strasboru, ampak ja, v četrtek bomo glasovali. Um, hvala lepa preden sklenemo vam moram povedati da je rok za vložitev predlogov sprememb jutri do 12 21 oktober do 12 torej drugo sporočilo odločili smo se da bomo podaljšali rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi z Ukrajino in sicer do četrtka, do 3. novembra, do 12. Gospod Brok. Gospod predsedajoči, ali ne bi bilo mogoče tega podaljšati do ponedeljka 31. oktobra? O novembru govorim, o novembru, gospod Brok. 3. november. A, v redu, v redu. A, mislil sem, da ste rekli tretji dan. Super, super. Odlično, končno se strinjava. Tretje sporočilo, naslednja seja bo potekala v Strasburu 24. oktobra med 7.15 večer in 21.15. Prisoten bo minister Longue iz Francije in še zadnje sporočilo je, da sem bil zelo vesel, da sem lahko predsedoval tej zgodovinsko pomembni seji in zahvaljujem se tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali. Hrvaški želim obilo uspeha. Gospod Svobodan, imam le vprašanje. Zanima me, ali bo gospod Brok os ostal na skrajni levici tudi v prihodnosti, ali se bom pomaknil morda nekoliko bolj proti sredini. To bi bila dobra zamisel, to bi okrepilo levico in okrepilo tudi ljudsko stranko naslednji korak bi bil, da se vključite kakšni bolj skrajni skupini. Kakorkoli že, hvala lepa in se vidimo v Strasburu. Čestitam še enkrat hrvaškim prijateljem.